jutri opoldne. Tako sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za razmere v Belorusiji in spet dajem besedo komisarju Pibrksu. Hvala lepa, spoštovani predsedoči, poslanke in poslanci. Z velikim veseljem tukaj govorim v imenu visoke predstavnice Catherine Ashton. Evropsko unijo vedno bolj skrbi pomankanje spoštovanja človekovih pravic in pravne države v Belorusiji. V zadnjem mesecu so se razmere še poslabšale. Nadaljni represivni ukrepi, politika proti civilni družbi in politični opoziciji. Veliko je skrbi. Prva je ta da morajo tako izpustiti vse, vseh 12 političnih zapornikov in jih rehabilitirati. Prisotnost političnih eh, zapornikov v središču Evrope je nekaj, kar obsojamo. Prav tako nas skrbijo poročila o mučenju in eh, nečloveških razmerah v zaporih za politične zapornike. Beloruske oblasti imajo absolutno obvezo, da zagotovijo spoštovanje in prepoved mučenja nehumanega ravnanja zaporniki in morajo preiskati vsa poročila, ki prihajajo na to temo. Nadlegovanje opozicijskih članov in civilne družbe mora prenehati in tudi se ne sme kratiti svobodo gibanja. Vedno bolj drakonska zakonodaja, ki še krati pravice Belorusov za združevanje in zbiranje, pa tudi pomoč civilni družbi, to mora biti nekaj, kar mora biti zagotovljeno. Belorusija ostane tudi edina država v Evropi, ki še vedno uporablja smrtno kazen. Kot je bilo že izpostavljeno v parlamentu, je Evropska unija proti smrtni kazni pod vsemi pogoji. V skladu z rezolucijo parlamenta 16. februarja Evropska unija poziva oblasti v Belorusiji, da naj ne izvršijo usmrtitve Dimitrija Karnavajeva in Vladislava Kovaljeva in da naj uvedejo moratori na smrtno kazen in jo naj kasneje tudi prekličajo. Politike EU so načelne. Ostajamo zavezani obrambi naših vrednot, človekovih pravic in temeljnih pravic in eh, pravne države. Jasno je, da ne smemo kar stati križem rok glede na razvoj dogodkov v državi, ki je soseda treh naših držav članic. Evropska unija je uvedla restriktivne ukrepe in to je pomemben instrument za politični pritisk na Belorusijo, da bi ukrepili naše politično sporočilo. Evropska unija je pogosto ponavljala, da smo odprti in da vse to vedno znova pregledujemo. Januarja je svet razširil kriterije, da bi ciljali tiste, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic, za represijo civilne družbe in opozicije in za osebe ali entitete, ki podpirajo režim, kot je izpostavila visoka predstavnica Ashton po februarskem svetu zananih ministrov. Trenutno poteka delo glede odločitve, ki bi jo naj sprejeli 23. marca na GAERK, glede podlage in seznama podjetij, ki pridobivajo in so podporniki režima jasno smo povedali, da ta naša politika ni uperjena proti Belorusom ali Belorusi kot državi. Še vedno smo pripravljeni na kritično sodelovanje, tudi kar se dialoga tiče. Pripravljeni smo na razvoj naših dvostranskih odnosov, seveda pa je to odvisno od napredka, ki ga bodo storili organi, glede spoštovanja načel demokracije, človekovih pravic in pravne države. Med drugim je visoka predstavnica Ashton v skupni izjavi z državno sekretarko Clinton 18. decembra 2011 izpostavila, da Evropska unija ostaja voljna pomagati Belorusiji pri spoštovanju svojih obvez v tem pogledu. Udeležba beloruske civilne družbe, politično pozicijo in javnosti kot take je ključni element za evropsko politiko mislim, da moramo začeti s pogajanji za sporazum vračanja. To bi okrepilo odnose med ljudmi in tako bi tudi okrepili odnose med ljudmi v Belorusiji. Žal pa je, da beloruske oblasti zaenkrat niso uspele pripeljati zgodbe dovolj daleč. Prav tako želimo vzpostaviti dialog s civilno družbo in politično opozicijo z evropskim dialogom o modernizaciji kar se beloruske družbe tiče in glede potrebnih reform za modernizacijo Belorusije. Prav tako pa bi tako lahko razvili potencijalne odnose z Evropsko unijo, kot bi, bi bilo mogoče to storiti tudi z naše strani. Želimo ponuditi roko Belorusiji in ponuditi naše pozitivne izkušnje tranzicije k demokraciji in tržnemu gospodarstvu. Ko bomo izpolnili pogoje, bo EU tudi pripravljena ponuditi prave pogoje za podjetja in za finančne institucije za podporo reformacije države in za investicije v prihodnje beloruske privatizacijske procese. Evropski dialog se bo začel v Bruslu 29. marca. Želimo doseči to, da bomo poštevali vse politične sile, civilno družbo, Želimo pa seveda vključiti tudi države članice Evropske unije. V težkih časih je pomembno ohraniti kanale komunikacije in informacije. Zato je EU nadgradil svojo delegacijo v Minsku lani poleti. Po zahtevah beloruskih oblasti 28. februarja, da naj vodja delegacije Evropske unije in eh, veleposlanik Polske zapustita državo, se je EU dogovorila v odločnem aktu solidarnosti, da umakne vse svoje veleposlanike. Naši veleposlaniki izpolnjujejo ključno vlogo v Belorusiji kot kanali komunikacije in informacije in eh, zavezani smo skupnemu in usklajenemu pristopu, tudi kar se tiče njihove vrnitve. Gospod predsednik, žal se do sedaj nič ni zgodilo, kaj bi nas spodbudilo k temu, da bi spremenili našo politiko, kar se oblasti v Minsku tiče. Politični zaporniki niso bili izpoščeni, niso bili rehabilitirani, še vedno se preganja opozicija od konca volitev od decembra 2010. Kršitve človekovih pravic se nadaljujejo in da, nadaljne sankcije verjetno ne bodo izboljšene naših dvostranskih odnosov z Minskom. To je žal tako, vendar pa je mm, neizogibno, če želimo ostati zvesti našim vrednotom. Gospod predsednik, naj se zahvalim poslankam in poslancem za njihovo odločnost, da se soočijo s tem težkim vprašanjem neposredno. Dolžni smo Belorusom, da jim pokažemo našo solidarnost v teh težkih časih in da bomo imeli evropsko prihodnost, ko bodo pogoji to dovolili. Podpora poslancev parlamenta pri razvoju dogodkov v Belorusiji od 19. decembra 2010 naprej, od predsedniških volitev naprej, je bila ključnega pomena za to, da je to vprašanje visoko na dnevnem redu. Prav tako je bilo ključnega pomena, da smo ohranili politični pritisk na Belorusijo, da naj spremeni trenutno represivno politiko in da sprejme potrebne korake, ki bi ji dovolili, da bi našla svoj pravi prostor v evropskem sodelovanju. Veselimo se resolucije, ki jo bo parlament sprejel jutri. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa politične skupine začenja gospod Protaševič. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod komisar, rad bi se vam zahvalil za to poglobljeno politično izjavo, kar se sodelovanja z Belorusijo tiče. Dejstvo je, da so naši odnosi z Belorusijo, z našo sosedo, taki, da se moramo s tem eh, pogosto ukvarjati. Februarja smo zahtevali, da naj se ne izvrši izvršba smrtne kazni. Danes se odzivamo na vojno, ki so jo napovedale oblasti v Minsko Evropi. Rezultat bo morda tak, da se bodo razmere v Belorusiji poslabšale. To ne bo pomagalo nikomor, ne tukaj, ne v Belorusiji. In mislim, da si oblasti tega ne želijo, kajti edina posledica tega je lahko poglobitev postopka izgube neodvisnosti te države. Iracionalne odločitve, ki so bile sprejete, da izženejo veleposlanike držav članic iz Belorusije, so bile napačne, da pa še obstaja priložnost, da se vrnemo k normalnim odnosom. Potrebujemo pa izpustitev političnih aktivistov, Prav tako je potrebno organizirati volitve po evropskih standardih. Čas za spremembe je prišel, skratka, ni še prepozno. Ja, Hvala lepa, Rovček. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, v naši resoluciji in gospod Protaševič je to omenil, je Belorusija izbrala samo izolacijo žal pa s tem izolira tudi Beloruse. In to ni to, kar si želimo. V naši resoluciji in naših zahtevah izrekamo solidarnost z Belorusi. Želimo jim pokazati, da tukaj v Evropskem parlamentu, v Evropski uniji izražamo solidarnost, ponujamo pomoč, izražamo naše upanje, da bodo naši beloruski sosedi, beloruška družba in država nekoč se premaknili k več civilnim pravicam, k spoštovanju človekovih pravic in k pravni državi. Belorusko gospodarstvo je v velikih zagatah. Če si ogledamo proračunski primanjkljaj, če si ogledamo javno finančni dolg in če si ogledamo prihodnost, potem ni prostora za napredek, če ne bo reform. In te reforme spet niso možne, če ne bo reforme družbe, če ne bo dialoga, dialoga z mladimi, z neodvisnimi skupinami, z novinarji, s sindikati. Samo tako bo družba, pa naj si bo to beloruska ali katera koli druga, lahko ostala stabilna. Samo tako bo sta družba in ekonomija lahko napredovali. To želimo izraziti v naši resoluciji. Seveda je del tega tudi naša zahteva po izpustitvi političnih zapornikov, ne glede na to, z katerega političnega pola prihajajo. To je torej naša zahteva in to bi radi izrazili v naši skupni resoluciji mislim pa, da ni to mnenje samo SND, temveč vseh političnih demokratičnih skupin v parlamentu. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ojland. Hvala lepa. Alde, pozdravljam odločitev držav članic, da omaknejo veleposlanike iz Minska in jih pokličejo na zagovor v svojih predstavnicah glede na diplomatski konflikt med Belorusijo in EU. Obnašanje predsednika Lukašenka, tako doma kot na mednarodni ravni, je škandalozno. In Evropska unija mu ne smela skati in njegovim pripadnikom, tako da bi pošiljali naše predstavnike na veleposlaniški ravni v Belorusijo. Lukašenko je stalno ignoriral mednarodne zaveze Belorusije kot eh, članice OVSE in ne bi rada videla, da bi veleposlaniki Evropske unije nudili podporo kriminalnemu diktatorju. Ne more biti napredka med odnosi, v odnosih med EU in Belorusijo, preden režim ne začne z demokratičnimi reformami. Do takrat pa se moramo osredotočati na to, da bi belorusko civilno družbo želeli ukrepiti in tudi opozicijo. Spodbudila bi tudi Mednarodno hokejsko zvezo, da naj se hokejsko prvenstvo leta 2014 organizira nekje druge, ne v Belorusiji. Lukašenko si ne zasluži organizacije teh iger. Diktator ne razume načel demokracije, zato tudi ne razume načela športa. Načela svobodne konkurence in tekmovalnosti. Hvala lepa. Kolegin. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa Werner Schulz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Belarus. Belarus ja, je v izrednih razmerah. Od uh, ponarejenih volitev se Lukašenko z veliko brutalnosti in terorja loteva opozicije. Edini zločin teh ljudi je bil ta, da so želeli oblikovati demokracijo in so bili obsojeni na visoke kazni in tudi mučeni. Evropska unija je zato uvedla prepoved eh, potovanj za pripadnike režima. Tako želimo okrepiti civilno družbo, vendar pa moramo jasno pogledati, kako učinkoviti so ti ukrepi in zakaj beloruski notranji minister lahko pride na konferenco Interpola v Lyon. Sinovi diktatorja pa tudi lahko potujejo kot člani mednarodnega eh, olimpijskega komiteja. Prav tako so vprašljivi, vprašljivo zaprte bančnih računov. Evropska unija ima 6 milijard eh, dolarjev eh, presežka eh, z državo Belorusije in tako pravzaprav še vedno držimo pri življenju režim Belorusije. Potrebno je darovati drugače, potrebno je reševati tako, da bodo prebivalci Belorusije utrpeli kar najmanj škode. Tukaj bi potrebovali nove ukrepe. Ne bi smeli več toliko izvažati, ker eh, so zelo odvisni od nekaterih proizvodov, kot so gnojiva. Če bi se daj uh, eh, premaknili, če bi se odrekli, če bi odrekli možnost organizacije Belorusije hokejskega prvenstva, to se mi ne zdi dobro, kajti to bi diktator lahko izkoristil. To smo imeli že z bojkotom olimpijskih iger v Moskvi in Pekingu, če bi sedaj konsekventno uporabljali to bojkotiranje športa, potem bi morali zavrniti tudi organizacijo Evropskega prvenstva, nogometnega prvenstva v Ukrajini. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji govornik v imenu politične skupine, gospod Migalski. Hvala lepa. To je zelo dobra resolucija omenili smo vse, kar je bilo vedno že omenjeno tukaj. To so ekonomske sankcije, izpustitev političnih zapornikov, jamstva za temeljno politično sodelovanje, za svobodo v javnem življenju. Želimo izpustitev političnih zapornikov in vesel sem, da so omenjeni Bandarenko in ostali s katerimi sem v neposrednem stiku. In kar je pomembno tudi v tej resoluciji, poleg tega, kar običajno omenjamo, je podpora Evropske unije za svobodne medije, kajti samo svobodni mediji lahko spremenijo mentaliteto Belorusov. Svobodne volitve se bodo preko slej zgodile in potem bodo lahko svobodno, neodvisno, demokratično izbrali tistega, ki se ga želijo izbrati. Izpostaviti moramo pomen tega. Nasprotno z enim predhodnikom mislim, da je zelo pomembno, da dobi organizacijo hokejskega prvenstva druga država. Zakaj? Takšen dogodek, kot je svetovno prvenstvo, se ne sme odvijati v državi, kjer ni razlogov za veselje, kjer mučijo opozicijo in kjer aretirajo politične nasprotnike. Gospod Karinš, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Štiri otroke imam in kadar eden od teh mojih štirih otrok pride ostali igrajo, ker imajo kam iti. V primeru Belorusije pa so stvari pač takšne, da se moramo z njo ukvarjati kot z otroki. Lahko se zgodi, da bomo Belorusijo pah, pahnili stran od Evropske unije, ker ima kam iti in kam lahko gre k Rusiji. Naš manevrski prostor se je v zadnjih letih pravzaprav kar nekoliko zožil. Če želimo Belorusijo približati Evropi, potem se mi zdi, da bi morali delovati zelo previdno in modro. Potrebujemo korenček in palico. Kaj bi bil korenček? Korenček bi bil ta, da okrepimo gospodarsko sodelovanje z Belorusijo, ne pa da ga zmanjšujemo. S tem bomo omogočili tudi večje blagostanje v tej državi. Tako kot v Severni Afriki, kjer smo jasno videli, da bodo ljudje podprli demokracijo. Palica pa bi bile politične sankcije. Ustrajati moramo na tem, da beloruske oblasti sploštujo človeka pravice. Hvala lepa, gospod Vigenin. Bogodaj, gospodin predsedatelj, uvažajmi kolegi. Hvala lepa gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Razlog, zakaj se danes o tem pogovarjamo, je, da sankcije proti Lukašenkovem režimu lahko še izvajamo, ker smo jih podaljšali. To je pravzaprav povzročilo neke vrste diplomatsko vojno med Evropsko unijo in Belorusijo. Vesel sem, da v Evropski uniji pošiljamo zelo jasen znak Lukašenkovemu režimu. Nesprejemljivo je to, da se pritiska na izolirane države Evropske unije. Evropska unija deluje kot celota. Kaj pa lahko storimo za to, da podpremo razvoj v tej državi in ga usmerimo proti civilni družbi, ki spustitvi političnih zapornikov, k uveljavitvi civilne družbe, k temu, da ne bo več političnih zapornikov? kako lahko poskrbimo za to, da bodo naslednje parlamentarne volitve vsaj malo bolj poštene in demokratične. Zdi se mi, da nam manjka nekaj ustvarjalnosti. Bodi si bomo te sankcije podaljšali, bodi si bomo uvedli gospodarsko bolj usmerjene sankcije sankcije, ki naj ne bi prizadele državljanov Belorusije. Nažalost ste omenili tudi hokejsko prvenstvo. Mislim, da ga ne moremo kar tako prestaviti v drugo državo, saj ne v tem trenutku. Lahko pa še naprej delamo tudi v okviru Euronesta in resnično si želim, da bomo nekaj vendarle dosegli. Cienu priekšsēdētāji, es domāju, ka atbalstot lielāko tiesu visu punktu šajā rezolūcijā, īpaši par tām. Veselime, da lahko podprem vse točke v tem predlogu resolucije, še prav posebno točke, kjer gre za to, da se mora prenehati z represijo, da je potrebno prenehati z zasledovanjem pripadnikov organizacij za boj za človekove pravice. Po drugi strani pa mislim, da ni prav, da preselimo prvenstvo leta 2014. Eh, napredek lahko še dosežemo do takrat. Prav tako moramo vedeti, da bo takrat veliko ljudi prišlo v Belorusijo in to bodo športni navdušenci, to bodo tisti, ki bodo se neposredno pogovarjali z Belorusijo jasno in uh, svobodno izražali svoje mnenje in informacije, ne o politiki, temveč o zadevah, ki so bolj vsakodnevne. To nam lahko pomaga in to hokejsko prvenstvo nam bo pomagalo in ne nasprotno. Hvala lepa, gospod Koval. Ja Mišle, že, jest... Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je skrajni čas, da odgovorimo na vprašanje, Kakšna je bila politika Evropske unije do Belorusije v zadnjih letih? Kako jo lahko opišemo? Kako so jo v Minsku dojemali? Vse to so iluzije. Vsakih šest mesecev spremenimo stališče. Imamo boljša in slabša obdobja, v današnjem času pa vidimo, kakšna je situacija. Trenutno razmišljamo o tem, kaj bi storili. Namesto, da se pogovarjamo, da govorimo, govorimo in govorimo, raje razmišljamo. Mislim, da je čas, da se zavemo, da potrebujemo koherentno politiko, da ne bomo delovali kot države članice vsako svojo smer, da ne bomo po eni strani govorili o človekovih pravicah, po drugi strani pa vlagali v Belorusijo. To ne vodi nikamor. Samo Lukašenko bo zadovoljen, če bomo zauzeli takšno stališče. Edina rešitev je, da podpremo opozicijo na jasen in odločen način. S tem bomo pokazali, da je opozicija naš partner. Lukašenko mora od nas slišati, da bodo boljši odnosi vzpostavljeni samo, če se bo sam premaknil, če bo zagotovil svobodo medijev, se bo premaknil proti demokraciji in tako naprej. Seveda ne bo nikoli spremenil svojega mnenja glede volitev, ampak vseeno lahko nekaj stori. Če že govorim o volitvah, mislim, da se bomo držali iste politike kot v preteklosti. Vsakih šest mesecev bomo v Evropski uniji spreminjali svojo držo in stališče. Kar pomeni, da bo Lukašenko še toliko bolj z veseljem uporabljal zatiranje opozicije. Bodimo dosledni. Hvala lepa, gospod Vajdere. Hvala lepa, spoštovani predsedojoči, gospod komisar. Razmere v Belorusiji so resne in se slabšajo. Veliko ljudi je zaprtih, in potrebujemo sankcije. Tragično je, da sta dva mlada pred sodiščem in sta bila obsojena na smrtno kazen. Sorodniki pa ne dobijo nobenih informacij. Vidimo pa, da režim izgublja živce. In iz tega izhaja, da moramo biti še bolj odločni in da moramo zahtevati spoštovanje načel človekovih pravic. Belorusija je majhna država, nima surovin, potrebujemo sankcije in ne dvojnih standardov. Če to ocenjujemo z vidika tudi drugih držav, na primer Rusije. Prav tako moramo prepovedati potovanje določenim osebam, moramo zamrzniti premoženje in bančne račune. Prav tako moramo sankcionirati podjetja, ki podpirajo režim. Ne smemo pa kaznovati ljudi. Če bomo prenehali sodelovati z Belorusijo, bo trpel ravno beloruski narod, režim pa bo preživel. In potem bomo mi krivi za to. Naše sankcije morajo biti politični instrument. To pomeni podpora civilni družbi Belorusije. Hvala lepa. Kolegin. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa gospod Paleckis. Hvala lepa. Med eh, hladno vojno je bil odpoklic veleposlanikov nekaj običajnega. Belorusija pa ima še vedno izbiro. samo izolacija, grozite državi. Volitve, ki prihajajo, pa spet ne bodo svobodne. Minsk lahko izboljša odnose z Evropsko unijo, če bodo izpustili politične zapornike in če bodo spoštovali človekove pravice v tej državi. Naj najpomembnejši partneri EU, Rusija in Euronest morajo pritisniti na Belorusijo v tej smeri. Ne smemo poslavšati odnosov, zato da ne bo trpelo prebivalstvo. Države Evropske unije morajo še naprej imeti stike z Belorusijo, vendar pa o sodi Belorusije se odloča v Minsku. državljanski forum mora postati bolj dejaven v prihodnosti. Voditelji opozicije in novinari v zadnjem času niso imeli možnosti zapustiti države. In ti ukrepi se še vedno izvajajo proti novinarjem. Evropska unija mora na to upozoriti Minsk, kajti prost pretok oseb je ena temeljnih soboščin za državljane. Hvala lepa. Grazie, la par- Hvala lepa. Besedo dobi gospod Kačmarek za minuto in pol. Pani, pani predsedujoča, pani komisar, šanovni panstvo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Na sestanku odbora za razvoj sem se Lady Ashton zahvalil za jasno hitro in nedvoumno sprejemanje odločitev glede Belorusije. Reakcija Evropske unije je naredila vtis celo na predsednika Belorusije. Morda smo s tem dobili priložnost, da izboljšamo učinkovitost pobud, ki jih vodimo v Belorusiji. Prava metoda je ta, da uporabimo instrumente, ki bodo boleči za beloruske oblasti. Strinjam se s tem, da Belorusija ne bi smela gostiti svetovnega prvenstva leta 2014. Zakaj? Zato, ker bi predsednik Lukašenko to izkoristil kot priložnost za samo promocijo, zato, da bi pokazal podobo države, ki ne bi ustrezala realnemu stanju. Ta država ni normalna država, to je država, v kateri kršijo temeljne pravice, vladavina, demokracije ne obstaja, zato prvenstvo ne bi smelo biti organizirano v takšni državi, kjer zatirajo državljani in jim odrekajo temeljne svoboščine in pravice. Kar zadeva stališče do športnih dogodkov. Nekaj podobnega smo že doživeli v primeru olimpijskih igr na Kitajskem organizacija olimpijskih igr v Pekingu ni doprinesla k izboljšanju demokracije na kitajskem. Ne smemo dopustiti, da Belorusija daje lažen vtis normalizacije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Mauro Nikola za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Skupina socialistov in demokratov se zauzema za to, da z državami Zahodne Evrope razvijamo partnerstva. Takšni partnerski odnosi naj bi tudi spodbujali demokratične reforme in gospodarsko rast v teh državah. Cilj Evropske unije je, da prispeva k oblikovanju socialnih in političnih reform, zato da bi te države vendarle stopile na poti k demokraciji. Evropska unija bi morala zauzeti zelo dosledno, strogo stališče do tega režima. Civilna družba nažalost ne more sodelovati pri oblikovanju politike v Belorusiji, zato bi Evropska unija morala prispevati k oblikovanju evropske perspektive za to državo. Vendar, če želimo to doseči, potem bomo morali vzpostaviti veliko bolj usklajen pristop do te države, država se sooča z velikim demokratičnim primankljajem. V tej državi kršijo človekove pravice, zapirajo člane opozicije, državljanom odrekajo pravice, ki jim pripadajo, pravna država in demokracija ne obstajata. To bi morala Evropska unija strogo obsoditi. Hvala lepa, kolega Štastni, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča prejšnji teden sem se srečal z belorusko opozicijo, kar me je opomnilo na to kruto stvarnost v državi. Ljudje v tej državi zaslužijo enako možnost za uživanje pravic kot mi v Evropski uniji. Z njimi morajo ena, ravnati zna, enako kot z nami. Nažalost pa v tej državi zatirajo prebivalce, preganjajo novinarje, jih zapirajo. To je standard, ki velja med državljani, ki živijo v stalnem strahu. Lukašenkov režim je bil obsojen povsod po svetu. Celo senat v Združenih državah je obsodil režim Lukašenko. Obama je januarja podpiral vse tiste, ki so rekli, da Belorusija zatira svoje državljane. Mislim, da v tej državi ne bi smeli organizirati svetovnega prvenstva v hokeju. IHF je odgovorna za ta dogodek, zato bi morala prestaviti ta dogodek v drugo državo, dokler se v Belorusiji razmere ne izboljšajo. Državljani preko svojih predstavnikov zagotovo zahtevajo, da Mednarodna hokejska zveza ukrepa na ta način. Delegati na naslednjem kongresu Mednarodne hokejske zveze v Helsinkih bodo, upam, glasovali tako, da bodo upravičili demokratične zahteve prebivalcev posod po svetu. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa kretu za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Napetosti med Evropsko unijo in Belorusijo so prišle do kritične točke ki je privedla do umika veleposlaniku Evropske unije iz te države. Mislim, da bi morali najti neko rešitev za te razmere, kajti, kot veste, imamo na voljo vzhodno partnerstvo. Vlada v Minsku bi morala uveljaviti demokracijo, vendar to pomeni, da je treba oblikovati konkretne cilje. Naprimer, prenehati morajo s preganjanjem novinarjev, opoz, članov opozicije volitve morajo organizirati skladno z evropskimi vrednotami. Državljani Belorusije so izolirani, pravzaprav so oni žrtev te situacije, žrtev revščine in visoke inflacije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo govorniki v okviru postopka Catch the Eye. Najprej gospa Esaja. Kjetoksja puhemies valko venäjän oppositio on Lukasenkan... Hvala, predsedujoča. Opozicija v Belorusiji je pod velikim pritiskom, ki ga izvaja predsednik Lukašenko. Številni aktivisti ne morejo potovati v tujino, računalnike so jim zasegli, voditelje aretirali. Zadnje novice pričajo o tem, da je bilo enemu združenju preprečeno, da se registrira. Zahtevamo, da se izpustijo politični zaporniki, podpiram tudi zamisel o Jolandove in Štasnija, namreč, da bi vsi morali zahtevati, da se na naslednjem kongresu Mednarodne hokejske zveze sprejme odločitev o prestavitvi organizacije svetovnega prvenstva leta 2014. Ne gre za to, da bi bojkotirali šport, gre za to, da te igre oziroma to prvenstvo ne bi smelo potekati v Belorusiji, da ne bi predsednik Lukašenko to izkoristil v svojo korist. Hvala lepa, gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija se je znašla v paradoksnem, nezaželjenem položaju, zato ker so se odnosi z Belorusijo poslabšali. Diplomatska napetost je vplivala tudi na ostale države v vzhodnem partnerstvu. Lukašenkov režim mora prekiniti zatiranjem opozicije in civilne družbe. Namreč delovanje oblasti to državo samo izolira na mednarodni ravni. Novinari brez meja v zadnjem poročilu navajajo, da je Belorusija med državami sovražnicami interneta in sicer zaradi tega, ker omejujejo izražanje preko spleta. Mednarodni denarni sklad je tudi zavrnil možnost posojila tej državi. Uh, Nažalost so prebivalci tisti, ki trpijo zaradi vsega tega. Zato visoko predstavnico sprašujem, kako lahko pomagamo državljanom in smo istočasno strogi do režima. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolega Lizek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar. Več let smo že priča tem nenavadnim igricam, ki se jih gre predsednik Lukašenko. Vsake toliko zaniha proti Zahodu, vsake toliko proti Moskvi, na koncu pa vedno počne vse, kar lahko za to, da uniči opozicijo, novinarje, bori se proti etničnim manjšinam, še naprej počne tako, kot je v preteklosti. Vesel sem, da smo odpoklicali vse veleposlanike. To je bila enotna poteza strani Evropske unije, ne samo strani institucij, temveč tudi strani držav članic. Upam, da bomo v prihodnje prav tako dosledni, ko bo šlo za ukrepanje proti režimu Aleksandra Lukašenka. Strinjam se tudi glede mednarodne Hokejske zveze in svetovnega prvenstva, mislim, da ne bi smeli organizirati prvenstva v Belorusiji. Daj. Hvala lepa, kolegica Nikolaj. Hvala, gospa predsedujoča. Na vrhu vzhodnega partnerstva v Pragi se je Belorusija zauzela za to, da bo spoštovala človekove pravice. Dala je to obljubo, vendar se mi zdi, da te obljube ne izpolnjuje ta država geografsko gledano najbližje Evropske uniji, istočasno pa je od Evropske unije tudi najbolj oddaljena, predvsem, ko gre za vrednote. Sankcije morajo biti izvršene tudi v okviru vzhodnega partnerstva. Pogovorili se bomo z vsemi člani vzhodnega partnerstva, še posebej s sosedami Belorusije, ker želimo pritisniti na režim v Minsku. Leta mora spremeniti svoj odnos. Če nekdo kot Lukašenko lahko to stori, ne vem, dvomim, da bi bil Lukašenko pripravljen to storiti. Dvomim, da bo spremenil svoje ravnanje in svojo držo. Lahko pa morda sodelujemo z Rusijo. Rusija bi na takšen način tudi lahko izkazala svojo zavezanost človekovim pravicam. To so univerzalne pravice, ki ne veljajo izključno v Evropski uniji. Morda bi Rusija lahko podpisala kakšen mednarodni dokument predvsem dokumente Združenih narodov. Hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo dobi komisar Pibalk. Predsedujoča, članice in člani parlamenta, v imenu visoke predstavnice podpredsednice Lady Ashton bi se vam rad zahvalil za vaš interes za odnose Evropske unije z Belorusijo in za vašo predanost. Mi želimo pomagati tej državi in prebivalcem. Evropska unija bo kot prvo še naprej zagotavljala pomoč, tako politično kot tudi finančno, civilni družbi. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti temeljne svoboščine, pravice in demokracijo v tej državi. Drugo, še naprej bomo ponudili politično in, če bo treba, tudi finančno pomoč žrtvam zatiranja še posebej v primeru, ko lahko računajo samo na mednarodno pomoč. Tretjič, tej državi ne bomo zaprli vseh vrat. Restriktivni ukrepi bodo zagotovo ciljno usmerjeni. Okrepili bomo politično sporočilo, ki ga pošiljamo beloruskim oblastem. Ni v našem interesu, da bi škodovali prebivalcem Belorusije. Mi želimo prizadeti tiste, ki so odgovorni za represijo. V tej razpravi se je po mojem mnenju zelo jasno pokazalo, da vsi verjamemo v to, da je prihodnost Belorusije v rokah prebivalcev. Vendar bi oni morali imeti možnost, da te odločitve sprejmejo. Nažalost, razmere tega vsaj v današnjem času ne omogočajo. Evropska unija bi se zato morala bolj zauzeti in visoka predstavnica bi zagotovo podprla to, kar ste vi povedali v razpravo. Podprla bo tudi Evropski parlament. Jutri pa bomo spremljali tudi glasovanje in podprli vašo resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Šest predlogov za resolucijo smo prejeli ob zaključku razprave. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa nas čaka še ena točka. Skupina SD, ALDE in FED